Hvala lepa, gospod predsednik, gospod predsedujoči, spoštovani eh, poslanci. Pozdravljamo to pobudo Evropskega parlamenta pri primeru dr. Amina Mekija Medanja. V imenu, eh, ki, ki je Eh, aktivist za človekove pravice v Sudanu in ki so ga varnostno preševalne sile v Sudanu prijele 6. decembra letos. Pridržan je v samici, obtožen pa je eh, sodelovanja pri podpisu sudanskega poziva, ki so ga podpisali aktivisti za človekove pravice v Adisu Abebi aktivisti za človeko pravice in predstavniki opozicije. Adis Meki Medani je eh, velik mož, odvetnik, aktivist za človeko pravice, eh, ki eh, spodbuja civilno družbo in opozarja na kršitve člo človekovih pravic. Pod, podeljena mu je bila tudi nagrada eh, za človeko pravice za njegov boj za človekove pravice. Sudanska vlada pa ga je zaprla skupaj z drugimi aktivisti. Eh, veleposlaništvo v Kartumu je v stiku z družinskimi člani in skuša posredovati. Eh, aretacija dr. Amina Mekija Medanija ni v skladu s eh, ustavo. To izraža jasno nespoštovanje in kršanje pravice do svobodnega izražanja in onemogoča nacionalno spravo in nacionalni dialog v Sudanu. E Javne razprave ni mogoče imeti o javni politiki, če ni ozračja svobode izražanja, če državljani ne morejo povedati, kaj menijo in če se takšne svoboščine pač potiskajo ob stran. Če si pogledate sklepe sveta iz oktobra, lahko vidite, da nas področje človekovih pravic skrbi, zloraba, ustrahovanje in zapiranje novinarjev. Vse to nam je znano in to ogroža demokratično razpravo. Uvaja se tudi cenzura in vse to v času, ko prihaja do nemiro v Darfurju in v ponilju. Priča smo tudi bombardiranju civilnega prebivalstva, to vpliva tudi na otroke in ženske, vse pa se dogaja z nekaznovanostjo. Pozivamo k prekinitvi teh dejavnosti in uh, mirovni proces, ki ga spodbuja Afriška unija v okviru predsedstva Mobekija, um, ehm, je bila prekinjena brez uh, končnega rezultata, torej brez miru. Demokracija bo še vedno na vrhu naših. Uh, prednostnih nalog, ko se bomo sestali v kartunu. Hvala lepa še enkrat za pozornost in v imenu italijanskega predsedstva vse dobro in lep božič. Najlepša hvala, gospod Delavedova. Eh, mi se vam tudi zahvaljujemo za vašo zavezanost Evropski uniji strani italijanskega predsedstva. S tem pa je ta razprava zaključena.